najbolj mešane narave. Še enkrat se zahvaljujem vsem poročevalcem in upam, da, bo, da bodo njihova poročila dejansko vplivala na trgovinska pogajanja Evropske unije. Najlepša hvala, kolega Kazak. Naslednji za skupino zelenih je kolega Taylor za dve minuti. Uh,